Zapisnik današnjega zasedanja bo posredovan oziroma predložen parlamentu v začetku naslednjega zasedanja. Če nimate nobenih pripomp, bodo resolucije, ki so bile sprejete na današnjem zasedanju, posredovane vsem naslovnikom, ki so v resolucijah navedeni.